14. E, torej, politične skupine GUE, SND, ALDE, Zeleni, IKR in Evropska ljudska stranka so mi poslali uh, seznam imen uh, oseb poslancev, ki naj bi jih imenovali v uh, posamezne odbore. Če temu nihče ne bo nasprotoval, veljajo ta imenovanja za sprejetja. Gospod in gospodje, kot veste, je